vedno soočali, to moramo upoštevati, to je pač tveganje in to je tudi eh, del načrtovanja naših dejavnosti. Hvala lepa. Thank you. Thank you very much, Mr. Commissioner. Hvala lepa, gospod komisar. S tem je razprava zaključena. Naslednji sestanek bo jutri 19. maja od 9. ure do 11.50, potem pa od 15. do 21.30. S tem smo zaključili današnjo sejo. Hvala lepa, gospod komisar. Zahvaljujem se kolegom, tolmačem in sodelavcem, ki so ostali tako dolgo.